na uboje borcev za človekove pravice v Rusiji. Najprej dajem besedo avtorjem teh pobud za rezoluciji in prva je gospa Heidi Hautala, ki ima dve minuti. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi... Hvala lepa, predsedujoči. V bistvu bi sedaj morali prižigati sveče, kajti prišlo je do umora številnih uh, borcev za človekove pravice, ki so delovali v Rusiji, Zarema Sodulajeva, Alek Džabjaljov, Stanislav Markelov, um, Natalija Estemirova. Vsi ti so izgubili življenje pri boju za človekove pravice, vsi si želijo, eh, vsi si zaslužijo našega najglobjega sožalja. Obžalovanja vredno je in uh, zaskrbljujoče je, da Rusija ni preiskala teh primerov in da kot posledico ni uvedla ustreznih ukrepov, zato da bi odgovorne pripeljala pred sodišče. Evropska unija je namenila številne pobude Rusiji, ampak naša prizadevanja niso zadostna. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko v Rusiji okrepili pravno državo. Veliko bolj resno moramo razpravljati, eh, ko se bomo, na primer, pogajali o novem eh, sporazumu o partnerstvu z Rusijo. Razmisliti moramo tudi o tem, kako zaščititi borce za človekove pravice in kako jim lahko pomagamo. Vprašati se moramo, ali lahko ponudimo neposredno zaščito za ogrožene ljudi, ali bi lahko naprimer Evropska unija ponudila vizume, tako da bi ti ljudje lahko zbežali iz Rusije, če bo njego, njihovo življenje viselo na nitki. Po našem mnenju je potrebno zlasti to, da v Evropskem parlamentu nastane center, kjer se bodo naprej posredovale informacije o razmerah, v katerih so se znašli ogroženi borci za človekove pravice. Veliko lahko naredimo. Ana Politkovska je, ko je bila še živa, rekla, da bi Zahod lahko naredil toliko več, pa tega preprosto ne naredi. Hvala lepa. Naslednja je gospa De Kaiser monsieur le président je vais prendre le peu de temps que j'ai. hvala lepa predsedujoči nimam veliko časa za govor ampak naj izkoriščim, izkoristim to priložnost za to da izrazim stališče naše politične skupine ki ni podpisala skupne resolucije ampak vlaga posamezno resolucijo najprej naj povem da se strinjamo za skupno resolucijo za skupno pobudo za resolucijo eh, kar se tiče natalije estemirove aleka džabraljeva in Anastazije Barborove. Šokirani smo bili eh, s pričo teh umorov. In to je zgolj nekaj umorov izmed eh, dolgega seznama umorov borcev za človekove pravice. In uh, v naši posamezni resoluciji smo pozvali k enakim zahtevam kot v skupni resoluciji. Zahtevamo preiskave, zahtevamo oziroma izražamo skrbi glede splošnih razmer v povezavi z borci proti človekovim eh, pravicam. Ampak eh, m, ugovarjamo temu, da se obravnava Severni Kaukaz kot splošen. Mislim, da bi to morali obravnavati posebej. To bo resolucija, ki uh, je prišla pred uh, vrhom EU Rusija in mislimo, da je potrebno na dnevni red tega vrha uvrstiti uh, tudi ta vprašanja. To je uh, zelo aktualna razprava, kdaj uh, se s tem ukvarjati, kdaj o tem razpravljati. To je politično vprašanje in kot takšno ga je potrebno eh, obravnavati in ne samo v okviru nujnostmi. Kar se tiče vsebine samega problema, pa se popolnoma strinjamo z drugimi pričinjenimi skupinami. Hvala lepa, naslednja je gospa Renate Weber. You, Hvala predsedujoči. Naj predstavim nekaj dejstev letos eh, je januarja Stanislav Markelov, odvetnik za človekove pravice, ki je zastopal umorjeno novinarko An Ano Politkovsko, je bil umorjen sredi belega dne v centru Moskve. Eh, enako se je zgodilo z Anastazijo Barburovo, novinarko, ki ga je skušala zaščititi. Torej ona je bila eh, ustreljena. Potem je bila Julija. Um, usmrčena tudi Natalija Estemirova, ki so jo našli v Čečeniji. Potem je bila umorjena tudi Zarema Sadulajeva in njen mož sta bila ugrabljena in umorjena. Um, potem je bil umorjen tudi uh, novinar, kmalo potem, ko je zapustil svoj dom. Šest izrednih uh, novinarjev in aktivistov za človekove pravice je bilo umorjenih v uh, samo nekaj mesecev. In to je samo vrh tega, kar pomeni slabšanje situacije človekovih pravic v Rusiji, kjer se zatiša vsak neodvisen glas, bodi si eh, prihajata strani odvetnikov, novinarjev ali kogarkoli drugega, ki se sooča za prisilo. Kršitve človekovih pravic in zlasti kršitve človekovih pravic v Severnem Kaukazu več ne smemo ignorirati. Ne smemo biti tako naivni in ne smemo misliti, da bo supermož Rusija z enim izmed najučinkovitejših preiskovalnih sistemov ni zmožna najti zločincev oziroma tistih, ki so zagršili te umore in jih prevesti pred sodišče. Vsi moramo eh, razumeti, da je nekaznovanost teh umorov prispevala, da bo prispevala k um, uh, več nasilja in odsotnosti zakonodajnosti. Ruske oblasti morajo zagotoviti svobodo gibanja in uh, svobodo izražanja ter zaščito človekovih pravic v skladu z konvencijami um, Združenih narodov. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bernd Poselt. Predsedujoči, Naš bivši predsednik Otto von Habsburg, Habsburg je bil enkrat vprašan, ali obžaluje, da ni cesar, ampak uh, samo poslanec Evropske. Evropskega parlamenta in rekel je ne, kaj ti, če bi bil cesar, bi morala osla imenovati eh, ekscelenca, kot poslanec pa lahko oslo rečem osel. Na to zgodbo moram pomisliti, ko gre za vprašanje človekovih pravic nismo diplomatično telo, mi smo politično parlamentarno telo in uh, lahko povemo resnico. Obstaja pregovor, ki pravi, riba smrdi že pri glavi. In, uh, Zahvaljujem se kolegici Vebrovi, da je o tem tako jasno spregovorila ni tako, da ti dogodki in umori eh, v Kaukazu, da so to eh, naključja ali eh, delo kakršnih koli temnih strani. Ne, to je rezultat dela predsednika Putina, ki ima upraviti z razmerami v Čečeni, z hišami, ki je eksplodirali v Moskvi. Ta krvava sled se vedno znova vleče v Čečenijo in zato trpijo neodvisni uh, ljudje in predvsem borci za človekove pravice, uh, kakor ti, ki smo jih omenili. Številne smo osebno poznali. To so ljudje, ki so se zauzemali ne samo za pravice Čečenije, ampak za razumevanje med ljudstvi in za uh, mir v Kaukazu, za demokratično Rusijo. Ti ljudje so bili eden za drugim umorjeni. Zato, spoštovana kolegica De Kajzer, je nujno to obravnavati v okviru nujnosti. Smešni bi bili, če nekaj Eh, oseba, ki je nas večkrat obiskala v Štrasburu, ki je dobila nagrado za človekove pravice, če je ona umorjena, pred našimi očmi, mi pa to odlagamo na kasnejše eh, razprave. V Rusiji bodo točno videli, da smo sposobni takoj odreagirati in eh, sposobni smo to narediti na ta način, da rečemo dovolj za umori, dovolj za kršitvami človekovih pravic svoboda za Čečenijo in za Rusijo, predvsem pa naj se končajo sistematični uh, umori z nejasnimi ozadji. Hvala lepa. Gospod Tomaš Porel. Pani predsedujoči, poraz kolejni na vokande. Predsedujoči. Evropski parlament ponovno razpravlja o kršitvah človekovih pravic v Rusiji govorimo o kršitvah pravic religioznih in etničnih manjšin. In um, poleg tega se tukaj soočamo tudi z kršitvami človekovih pravic, borcev za človekove pravice. Uh, Eh, tukaj se soočamo z eh, nesodelovanjem ruske oblasti, pomankanjem rezultatov, pomankanjem preiskav in dejstvom, da so ti kriminalci še vedno na, prosto, na prostosti in obstaja nekakšno tiho strinjanje za tem. To mora biti um, ključno vprašanje pri naših odnosih z Rusijo. Od Rusije moramo zahtevati, da izvaja preiskave in da kaznuje te zločince. Hvala lepa. Naslednji govornik. Govornica je gospa Ernst Kornelija. Gospe in gospodje, naj kot nova posla, poslanka naj, najprej ugotovim naslednje. Tudi za mojo stranko, za nemško levico, igrajo človekove pravice izredno pomembno vlogo in to pomeni, da moramo vsako kršitev kršitev človekovih pravic obsoditi, ne glede na to, kdo je to zagrešil in kje. In to nima nič opraviti z umešavanjem v nacionalne zadeve ogorčena sem eh, spričo tega, da se skozi leta vedno znova eh, dogajajo umori človekovih, eh, borcev za človekove pravice, ki se zauzemajo za pravice v Čečeniji. Stanislav Markelo, Anastazija Barburova, Zarema Sadulajeva, Natalija Istemirova. Nujno je, da se ukvarjamo za temi umori. Nezaslišano je, da se te umore ne razvijajo išče. In uh, tukaj se lahko spomnimo na Anopoli. Uh, Politkovsko. Upam, da ko bo obnovljen ta uh, proces, da bodo tukaj resnično zaprti in obsojeni zločinci, saj sicer se obstaja možnost, da se bodo takšna dejanja ponovila. Želimo, da so ti umori pojasneni in to mora biti narejeno brez kakršnih koli opravičil. Rusija več ne sme uh, čakati, ampak eh, mora sama narediti boj za človekove pravice za svojo prioriteto. Ne more biti tako, da uh, aktivizem na področju človekovih pravic vodi do uh, umora. In s tem se mora nujno ukvarjati tudi ustrezno telo v Evropskem parlamentu. Uh, Upam, da se bomo tudi tukaj na odprt način pogovarjali o kršitvah človekovih pravic. Lepo bi bilo, če kaj takega ne bi obravnavali ravno ob četrtkih popovdan. In te, ti, ta vprašanja bi nas morala enako prizadeti kot vprašanja gospodarstva, podnebnih sprememb in tako naprej. To se mora spremeniti. Hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospod Kazmarek. Gospe in gospodje, v državi z visoko stopnjo kriminalitete, eh, borci za človekovi pravice naj bi umirali po naključju, kajti v takšnih državah obstajajo številne žrtve neorganiziranih kriminalcev. Danes, 17. septembra, naj vas spomnim na 70. obletnico agresije na Polsko. Eh, pri tem napadu so sovjeti umorili vsaj 20 eh, tisoč eh, polskih državljanov. Danes se ta dogodek v Rusiji opisuje kot neorganiziran kriminal, enako kot govorijo tudi o umorih aktivistov za človekove pravice. Razsežnost umorov v Rusiji je takšna, da to priča o tem, da gre za organiziran kriminal in ne za neorganiziran. Ta pojav kaže na to, da mora nekaj obstajati v samem političnem in uh, družbenem vzdušju v Rusiji, takšno vzdušje, ki omogoča, da so ti umori zagrešeni tako pogosto. Mislim, da je naša resolucija uravnotežena in da bo pomagala Rusiji rešiti ta problem. Hvala lepa. Naslednji je gospod Palic. Hvala. Ačiū pirmininkė. Hvala lepa. Skupina eh, socialnih demokratov je prav tako zaskrbljena na tem, kar se dogaja v Rusiji. Ana Politkovska, Zarema Sadulajeva, Natalja Estemirova, vsi ti ljudje so bili umorjeni. Tega ne smemo pozabiti. Moramo obsoditi tiste, ki so jih umorili. In uh, zakaj se uh, dovoljuje ta nekaznovanost v Rusiji? Zakaj se teh primerov ne razišče? Ruski predsednik gospod Medvedev je obljubil, da bo poiskal odgovorne za te umore. Njegove besede so bile močnejše kot besede prejšnjega predsednika, ampak še vseeno je ostalo samo pri besedah. Čas bo pokazal, ali bo držal svoje obljube in ali bo spoštoval svoje zaveze in dožnosti. Prav tako moramo oceniti dejanja Rusije v Severnem Kaukazu. Socialni demokrati so zato uh, se odločili sprejeti to resolucijo. Prepričani smo, da bi se razmere v Rusiji lahko izboljšali, če bi imeli več posvetovanj med EU in Rusijo na temo človekovih pravic. Evropski parlament uh, bi moral biti del teh razprav in pogajanj. Eh, prav tako bi morali vključiti nevladne organizacije in eh, nevladne organizacije v Rusiji. To vprašanje je zelo pomembno, zato mu moramo posvečati več eh, pozornosti in to vprašanje vključiti v pogajanja za Rusijo. Najlepša hvala, sledi gospod Andrej Kjene za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Da, razprava in resolucija Evropskega parlamenta o umorih zaščitnikov človekovih pravic v Rusiji je izredno pomembna. Sploh v tem trenutku, ko vedno znova poslušamo o umorih zaščitnikov človekovih pravic, kot so Sadolajeva, Estimirova in drugi v Rusiji, Evropska unija ne bi smela zanemarjati tega brutalnega ravnanja, in ubojev zaščitnikov človekovih pravic. Kadarkoli imamo torej opravka z Rusijo, bi jih morali opomniti na to, da preiskave trajajo predolgo in da krivci na koncu niso prevedeni pred sodišče in to je postalo kar nekako pravilo. To je nespremljivo, sploh, ko gre za vprašanje Čečenije, kjer, je, um, kjer kriminal cveti vedno se moramo zauzemati za svoja ključna načela človeškega dožun, eh, dostojanstva in nobena vrednota ne sme eh, biti pomembnejša. Gospod Medvedjev bi moral osebno prevzeti odgovornost za to, da bo poskrbel, da preiskave potekajo in da krivci pridejo pred sodišče. Najlepša hvala. Sledi gospod Kelam za eno minuto. Gospod predsedujoči, položaj v Rusiji se je spremenil in sicer na slabše. E, ko pozivamo ruske oblasti, da naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi zaščitile e, zagovornike človekovih pravic, vemo, da je ključno to, da je zato manjka politične volje. E, to bi bilo seveda mogoče storiti, e, saj ima Rusija ustrezne strukture in. E, neuspeh eh, ruskega sistema, pravosodnega sistema pri pregonu tovrstnih obojev eh, je zgovoren signal. In eh, dokler Kremelj domneva, da bo naša zaskrbljenost zaradi dogodkov ostala samo na ravni nekih pozorajočih besed, bosta gospoda Putin in Medvedjev Eh, sklepala, da se Evropa ni ničesar naučila iz umora Ane Politkovskaje. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Sonik za eno minuto. Danes je zelo simboličen dan, govorimo o kršitvah človekovih pravic, kajti pred 70 leti je Rdeča armada skupaj s Hitlerjem začela z okupacijo tretjine polskega ozemlja. Stalinistična vojska je pobila na tisoče Poljakov in eh, Stalinovim, sogla Stalinovim soglasjem eh, so umorili tudi veliko polskih oficirjev. In uh, ti septembrski dnevi pred 70 leti bodo vedno metali senco sramote na Rusijo. Rusija se do, se do danes ni soočila s temi dogodki, Moskva ni odprla svojih arhivov in ni podala informacije o teh umorih. V zgodovini vsake države obstajajo grozoviti trenutki, vendar pa se mora vsaka država soočiti s svojo preteklostjo, kot je to storila Nemčija. Uh, šele takrat uh, bo zgodovina nehala preganjati Rusijo. Torej, eh, šele takrat, ko se bodo soočili svojo zgodovino, se bo Rusija znebila svoje stalinistične dediščine. Šele takrat se bodo nehali boriti proti lastnim državljanom, državljanom, ki se zauzemajo za človekove pravice in demokracijo. In eh, vedno se bomo spominjali tistih, ki so padli v tem boju. Najlepša hvala. Gospod Tavares je naslednji. Lep pozdrav vsem. Mm, umor Natalije Stemirove eh, je ganil vse nas in eh, vedeli smo, da je bila eh, nekega dne ugrabljena, nekaj ur kasneje pa smo izvedeli, da je bila umorjena. in kot je povedala Kornelija Ernst, sem tudi sam prepričan, da bi morala levica zaščititi zagovornike človekovih pravic po vsem svetu, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Ti napadi na zagovornike človekovih pravic v Rusiji so vsekakor zaskrbljujoči kajti gre za neko obliko zastraševanja, ki je zelo traumatična za kogarkoli, ki si v Rusiji prizadeva za varovanje človekovih pravic. Ampak eh, lahko se zgodi, da je to eh, val napadov, ki bo eh, posem ustavil prizadevanja, za boj, eh, prizadevanja v boju za človekove pravice. Eh, ti dogodki so zaskrbljujoči. Eh, In brez hitrih in učinkovitih preiskav, eh, torej, če ne bomo zagotovili varnosti zagovornikov človekovih pravic, se utegne situacija še bistveno poslabšati, zato bom sam nedvomno podprl to resolucijo in eh, se pridružujem pozivom ruskim oblastem naj zaščitijo pravice aktivistov za človekove pravice. Sam prihajam z Portugalske, z drugega konca Evrope in naslednji teden bom sam odpotoval v Rusijo. Prepričan sem, da so odnosi med, drž med Rusijo in eh, Evropsko unijo ključnega eh, pomena in prvo, kar je Evropa dolžna Rusiji, je, um, da iskreno pove svoje mnenje in da se iskreno zauzema za pravice evropskih in tudi ruskih državljanov. Najlepša hvala. Zdaj pa govorniki v okviru postopka Catch the Eye. Gospa Korhola je prva. Arvoisa puhemies, teidän äidin... Ena minuta maste. Gospod predsedujoči, um, kolega Tabas, rad bi, rada bi se odzvala na vaš komentar, Eh, mislim, da eh, problem eh, usode zagovornikov človekovih pravic ni nekaj, kar bi zaposlovalo samo levico. E, tukaj v, na plenarnem zasedanju um, razpravljamo, medtem ko so številni že odšli domov, o tem položaju in mislim, da je to osrednje vprašanje. Eh, v prejšnjem mandatu sem bila sama članica odbora za zonanje zadeve in eh, ko je bil spostavljen pododbor za človekove pravice, sem bila tudi sama njegova članica. Zelo aktivna sem bila v tem odboru in številni so se spraševali, zakaj o vprašanjih človekovih pravic govorimo danes ob tej uri eh, in zakaj se s temi vprašanji ne. Eh, ukvarja samo pod odbor za človekove pravice. In mislim, da to ni eh, upravičeno mišljenje, ker ti ta odbor ni nekakšen geto, kamor lahko preženemo vse težave. Gospod Kristjan Vigenin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, rad bi odgovoril gospodu posoltu. Tisto, kar je naredila gospode Kajzer v eh, zaščiti človekovih pravic, ne sme biti predmet kritike, ne smemo tega postavljati pod vprašaj, kajti svojo odgovornost je vedno jemala zelo resno in mislim, da nihče ne more postavljati pod vprašaj angažma nas, nas socialistov in demokratov pri zaščiti človekovih pravic. Vedno smo se zauzemali za človekove pravice, tudi takrat, ko je vaša skupina, gospod Posel, eh, Eh, zatisnila na eno oko in je spregledala eh, zločinska dejanja, do katerih je prišlo naprimer v Guantanamo. Eh, lahko vam zagotovim, da eh, ta vprašanja zelo resno jemljemo in da je tudi naša resolucija zelo odločna. Istočasno pa smo prepričani, da mora parlament. Eh, posamezne teme obravnavati ločeno, namesto da skupaj obravnava celo vrsto zahtev do Rusije, ki potem ne prinesejo nobenih rezultatov. Naslednji teden bo delegacija naše eh, poslanske skupine obiskala Moskvo in eh, v okviru tega obiska bomo zastavili zelo specifična vprašanja. izkoristimo torej današnjo priložnost za to, da sestavimo seznam vprašanj, ki jih moramo zastaviti Rusiji. Gospod Palašik je naslednji. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, dovolite mi, da izrazim svojo zgroženost na dogodki, do katerih je prišlo junija v Ruski federaciji. Uh, Eh, pretresli so me umori ruskih aktivistov, kot sta Natalija Estemirova in eh, gospod Markelov, ki so se zauzemali za spoštovanje človekovih pravic, ki so se zauzemali za pravičnost. Narediti moramo vse za to, da bodo odgovorni za te umore eh, prišli pred sodišče. Eh, do kršitev mednarodnih sporazumov je prišlo tudi v konfliktu med Rusijo in Gruzijo. In eh, nujno je, da ruska vlada pokaže jasno stališče in eh, da pokaže, da ne bo tolerirala kršitev človekovih pravic. Hvala gospod Tanok za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. V Rusiji se razvija kultura nekaznovanosti, ko gre za zločine nad eh, zagovorniki človekovih pravic. Etnične zgodov, eh, manjšine trpijo. Eh, Eh, trpijo novinarji, zagovorniki večjih, svobo, večjih sloboščin so marginalizirani in prisiljeni v tišino in težko je um, vedeti, odkot prihaja to zatiranje, ampak uh, vedno znova so ti dogodki neraziskani in storilci nekaznovani. Rusija se je navadila na to, da eh, se Evropa ne odziva in uh, da ne obsoja dogodkov. In eh, seveda so tukaj na kocki številna vprašanja, kajti želimo si dobrih odnosov z Rusijo, ampak vendarle eh, zato ne smemo pozabiti na to, da se moramo zauzemati za temeljne svoboščine in pravice, eh, ki bi jih morali ruski državljani uživati v miru in varnosti. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kristo Morva je za eno minuto. Najlepša hvala. Že četrt stoletja eh, se kot pravnica borim za človekove pravice in eh, zato lahko rečem, da govorim z velikim sočutjem do kolegov, ki imajo. Uh, na plečih pomembno nalogo in ki so izgubili svoje življenje v izpolnjevanju te naloge in zato izrekam iskreno sožalje njihovim bližnjim. In kakšen je pravi način, kako se odzvati na te okoliščine? Mislim, da moramo zahtevati eh, poglobljeno preiskavo Eh, strani državnih oblasti in res upam, da bo parlament verodostojen v svojem ukrepanju in da bo to zahteval, ampak bojim se, da ne bo tako. Zakaj? Zato, ker eh, imamo vedno samo zahteve do eh, držav izven Evropske unije. Če pa se zgodi kaj podobnega eh, pri nas, naprimer v moji državi na Mačarskem, eh, prihaja do eh, resnih kršitev. Gospod, pod, podpredsednik Paž Šmit ve, kaj se dogaja. Tu so demonstracije, ki jih eh, organizirajo ljudje, ki eh, obeležujejo obletnico revolucije in dogodke, ki so se zgodili v tem okviru. In, eh, še vedno ni prišlo do preiskav dogodkov, ki so se zgodili pred številnimi leti. In dokler bo parlament še naprej delal na tak način, dokler imamo pod. Eh, predsednika v našem odboru, ki je bil v vladi, ki je bila odgovorna za te grozovite dogodke, potem tudi mi ne bomo imeli nobene verodostojnosti, ko naslavljamo države izven Evropske unije in ko od njih zahtevamo, da naj izvedejo strezno preiskavo. Zato vas pozivam, da poskrbite tudi za to, da bodo preiskane kršitve človekovih pravic na Mačarskem. Najlepša hvala porabili smo že več časa, kot je bilo namenjeno, ampak gre za zelo resno vprašanje in zato je pomembno, da vsak dobi priložnost spregovoriti. In eh, prosim vas še za nekaj eh, potrpljenja. Gospod Preda, za eno minuto, izvolite. Eh, Hvala lepa. Naj, najprej povem, da sem res razočaran na tem, da je bila dvorana polna, ko smo govorili o krizi mlečnih izdelkov, sedaj pa, ko govorimo o človekovih pravicah, ni tukaj niti 40 poslancev. To je velika škoda. No, nočem reči, da mleko ni pomemben problem, vendar pa so človekove pravice na politični ravni nekaj povsem drugega. In še nekaj bi povedal. Letos Več vzhodno in srednje evropskih držav praznuje 20-letnico padca komunizma in misel, da je tako blizu nas neka sila, odkudar je komunizem izviral, kaže tako veliko indiferentnost napram eh, aktivistom, ki se borijo za človekove pravice, je res nesprejemljivo in zato moramo pokazati, kako smo proti takim totalitarističnim težnjam. Najlepša hvala, sedaj je to konec eh, postopka Catch the Eye. Besedo dobi komisarka Kuneva. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Današnja razprava o razmerah na področju človekovih pravic v Rusiji prihaja v pravem trenutku. Na zadnji val nasilja nad eh, zagovorniki človekovih pravic je opozoril na veliko tveganje, s katerim se soočajo v svojem delu. Številni so plačali najvišjo ceno zato, ker so opozorili na kršitve človekovih pravic. Izrekamo Eh, zahvala vsem tistim, ki so izgubili svoje življenje in tudi vsem tistim, ki nadaljujejo s svojim delom v takih okoliščinah. Veliko nasilja nad zagovorniki človekovih pravic se je zgodilo na Severnem Kaukazu, kjer tudi sicer prihaja do vedno večje nestabilnosti. Eh, Evropska komisija pozna eh, številne izmed teh ljudi, kajti so zelo cenjeni partneri v prizadevanjih za človekove pravice vladni uradniki, neodvisni delavci in tudi civilisti so izgubili svoja življenja v boju, ki poteka na tem območju. Vendar pa nasilje ni omejeno na sever Kaukaza, obstajajo poročila o aktivistih, odvetnikih, pravnikih in neodvisnih novinarjih, ki jim v Rusiji grozi ustrahovanje in aretacija. In Evropa se mora boriti proti temu nasilju in zahtevati od Rusije, da uresničuje zaveze, ki jih je sprejela kot članica Združenih narodov, kot članica OSE in kot članica Sveta Evrope. Pomembno je, da napadi in eh, da torej napadom in umorom sledijo eh, podrobne preiskave in da so storilci privedeni pred sodišča. Samo z učinkovitim pregonom teh ubojov bo mogoče končati eh, atmosfero strahu in ustrahovanja. Predsednik Medvedev se je izrekel proti temu, čemur pravi pravni nihilizem, ki naj bi vladal v Rusiji. Evropska unija je pripravljena podpirati Rusijo v nadaljnih reformah pravosodnega sistema. Evropska unija pripisuje velik eh, pomen, Eh, razpravam o človekovih pravicah z ruskimi oblastmi in cenimo oziroma pozdravljamo odprtost, ki jo je predstavljal eh, prikazal predsednik Medvedjev v pogovorih z Evropsko unijo. Naslednji vrh EU-Rusija bo nova priložnost za nadaljevanje teh razprav, hkrati pa mora to spremljati tudi izmenjava med strokovnjaki. Uh, redna posvetovanja med Evropsko unijo in Rusijo ponujajo priložnost za dialog med številnimi sogovorniki, ki razpravljajo tudi o vprašanjih človekovih pravic. Potrebno je eh, na prvo mesto postaviti varnost zagovornikov človekovih pravic in pozivamo ruske oblasti, da naredijo vse, kar je v njihovi moči za to, da bodo poskrbeli, da tisti, ki eh, razkrivajo ščir, kršitve človekovih pravic, lahko to počnejo brez strahu pred ustrahovanjem in nasiljem. Najlepša hvala, gospa komisarka. Na dnevnem redu imamo razpravo o petih osnutkih resolucij o Kazahstanu in primeru Evgenija Žovtisa. In najprej bi dal besedo avtorjem teh resolucij. Najprej gospa Hata, dve minuti. Gospod predsedujoči, želela bi.